Prehajamo k prvi točki dnevnega reda izjavi sveta in komisije v okviru priprav na zasedanje Evropskega sveta 20. in 21. marca. Najprej dobi besedo v imenu sveta gospod Korkulas. The spring European Council meeting is tradition. Najlepša hvala. Običajno se pomladansko zasedanje sveta posveča gospodarskim zadevam, ampak preden spregovorim o gospodarskem dnevnem redu, naj najprej spregovorim nekaj besed še o drugih točkah, ki bodo na dnevnem redu. Mednarodni dogodki so se tudi pravzaprav prisilno uvrstili na dnevni red. Razmere v Ukrajini so seveda v središču pozornosti in so, bili, so bile tudi povod za izredno zasedanje predsednikov vlad in držav prejšnji teden. Zdaj se ne bom spuščal podrobnosti v tem, glede na to, da je tej temi posvečena naslednja razprava. Naj pa povem, da je zelo verjetno, da bo za svet eh, prihodnji teden obravnaval tudi to temo. Potem, kar zadeva zunanje odnose, bo na mačovskem zasedanju govora tudi o vrhu EU Afrika ki, kot veste, bo združil približno 100 predsednikov vlad in držav v Bruslju 2. in 3. aprila. Kot rečeno, marčusko zasedanje sveta se običajno osredotoča na gospodarsko in socialno politiko. Predsednik sveta se je odločil, da bo razprava potekala o treh glavnih komponentah strategije za rast. Eh, Najprej, kar zadeva evropski semester, potem, kar zadeva industrijsko konkurenčnost in tretjič, kar zadeva podnebje in energetiko. Ne gre za naključno izbrane teme, vse tri so tesno povezane. Evropski semester je orodje za nadziranje strategije 2020, medtem ko industrijska konkurenčnost ter podnebje in energetika predstavlja dva pomembna sestavna dela. Industrijske konkurenčnosti ni brez dosledne podnebne energetske politike in obratno. Kar pa zadeva evropski semester, bo svet zaključil prvo fazo. Decembra je svet že opredelil prednostne naloge za letošnje leto in izpostavil, kako pomemben je ta postopek. Naslednji teden pa bo svet obrednotil izvajanje priporočil za posamezne države za leto 2013 in dal smernice za nadaljne delo na področju programov za stabilnost in konvergenco, ter kar zadeva nacionalne programe reform v zvezi z gospodarsko in socialno razsežnostjo. Naj izkoristim to priložnost, da se zahvalim parlamentu za pomembno delo, ki ste ga opravili v zvezi z različnimi vidiki evropskega semestra. Približujemo se koncu gospodarskega cikla. Posredice krize so še vedno občutne, rast je občutljiva, negotova, ampak vse kaže, da je najhujše za nami in to je eden od razlogov, zakaj bo Evropski svet obravnaval izvanje strategije Evropa 2020. Predsednik komisije bo predvidel revizijo strategije eh, pred, svetom v, pred zasedanjem sveta v začetku leta 2015. Evropa potrebuje močno industrijsko in konkurenčnostno bazo. Izboljšanje konkurenčnosti je ključnega pomena, predvsem za trajno oživitev naših gospodarstv. Evropski svet bo zato razpravljal o tem, kako doseči dobro in konkurenčno industrijsko bazo v Evropi. Govora bo o tem, kako okrepiti regulatorni okvir in pa notranji trg. Vendar pa to ne bo dovolj. Voditelji bodo podprli tudi vključitev vidika konkurenčnosti na vsa politična področja in sistematično preverjanje konkurenčnosti, zato da bomo eh, zagotovili dobro izvajanje. Evropski svet bo govoril tudi o veščinah in znanjih. Zagotoviti moramo dostop do ustrezno sposobljenih ljudi. To je ključno, predvsem kar zadeva znanost, matematiko, Eh, in naravoslovje, tu obstaja precej pomankljivosti. Poleg tega bo govora tudi o sektorjih s hitro rastjo in eh, pomembna prednostna naloga so tudi naložbe v nove tehnologije in inovacije. Konkurenčnost je ključna tudi, ko gledamo na industrijo z vidika mednarodnih trgov. Zagotoviti moramo vključitev evropskih podjetij v globalne verige vrednosti. Ravno tako moramo okrepiti konkurenčnost z ambicioznimi načrti na področju trgovine. Poleg tega pa mora to pospremiti tudi dosledna podnebna in energetska politika. Zato bo svet izvedel prvo razpravo o novem političnem okvirju za podnebje in energetiko za obdobje do leta 2030 pričakujemo, da bo svet pozval k zgodnemu sporazumu, ki bo upošteval časovnico sprijeto v Varšavi in prihajajoče mednarodne dogodke, predvsem COP21 v Parizu prihodnje leto. In v zvezi s tem bomo, bo svet pozval k ambicioznim ciljem zmanjšanja emisij do leta 2030. Bo pa na tem področju potrebno opraviti še veliko dela v bližnji prihodnosti. Svet se bo seznanil tudi z dosed, napredkom doseženim od zadnjega zasedanja v zvezi z energetiko. Zaključek notranjega trga energetike do leta 2013 in razvoj eh, povezav med električnimi omrežji do leta 2015 to še naprej ostaja prednostna naloga. Ni potrebno izpostavljati, kako pomembno je to vprašanje, sploh v luči zadnjih dogodkov v Ukrajini. Evropski svet bo eh, tudi ugotovil, na katerih področjih bo potrebno opraviti nadaljne delo, zato da bomo dosegli te cilje in ukvarjal se bo z visokimi cenami energentov. Gospod predsednik, gospe in gospodje, pričakujemo, da bo tokratno zasedanje sveta gospodarsko obarvano kot običajno, vendar pa bo potrebno govoriti tudi o dodatnih temah. Svet bo torej govoril o vseh teh zadevah, vključno z vprašanjem rasti in izboljšanjem konkurenčnosti. Kot smo večkrat videli v razpravah tudi v parlamentu, je naša gospodarska in socialna politika naša velika vrlina. Omogoča nam pot naprej in omogoča nam, da igramo vodilno vlogo v svetu. Hvala. Hvala, gospod Kokulas. Zdaj pa v imenu komisije, gospod Barozo. Najlepša hvala. Gospod predsednik, gospod minister, predsedujoči svetu, spoštovani poslanci in poslanke. Samoumevno je, da je pozornost sveta in Evrope usmerjena v Ukrajino in ne dvomim, da bo svet precej energije in časa posvetil tej zelo pomembni temi. Ampak glede na to, da bo o tem govora v naslednji razpravi, se bom sedaj osredotočil na druge ključne elemente dnevnega reda za zasedanje sveta. Pričakujem, da bo svet naredil pregled doseženega, kar zadeva odziv na gospodarsko krizo in da se bo osredotočil na politične odločitve, ki so pomembne za utrditev okrevanja gospodarstva. Še naprej moramo ustrajati pri sedanjem tempu reform in okrepiti moramo specifične ukrepe, kar zadeva problem brezposobnosti. To bo tudi zadnje zasedanje sveta pred volitvami in pomembno je, da ohranimo zagon. Zaključili bomo prvo fazo evropskega semestra in razpravljali o naslednjih korakih na poti reform. Komisija je že predložila svojo oceno gospodarskih okoliščin in stanja makroekonomskih reform v državah. In pred nekaj tedni smo o tem razpravljali tudi v tej dvorani sprejeta je bila resolucija parlamenta v zvezi s prednostnimi nalogami evropskega semestra in veselilo me je, da smo se v veliki meri strinjali glede prednostnih nalog. Kot veste, smo popravili ocene gospodarske rasti na vzgor. Pričakujemo 1,5 odstotka za Evropsko unijo celoti za letos in 2 odstotka za prihodnje leto. Torej, številke so se nekoliko izboljšale. Rast se vrača v Evropo in podobno velja tudi za najbolj ranljive države članice. Domača potrošnja in naložbe naj bi tudi narasli, tako da bo oživitev v gospodarstvu Evropi manj odvisna od zonanjih dejavnikov. To so seveda dobre novice, kajti zadolženost v nekaterih državah je še vedno previsoka in to bo potrebno popraviti s strukturnimi in fiskalnimi reformami ter z zagotavljanjem rasti. Pomankanje konkurenčnosti je tudi težava v številnih državah, zato je izvajanje priporočil za posamezne države ključno, zato da bodo države izboljšale svoje obete za rast. So pa to odlične novice za državljane, kajti rast je predpogoj za zaposlovanje. Potreba po ustvarjanju delovnih mest, zlasti v boju proti brezposobnosti med mladimi, ostaja ena glavnih pridnostnih nalog in zato pozivamo vlade naj uveljavijo eh, scheme jamstev za mlade in zato bomo organizirali tudi temu posvečeno konferenco v Bruslu v začetku prihodnjega meseca, zato da ohranimo zagon v soočanju s tem pomembnim socialnim izzivom. Gre torej eh, predvsem za brezposelnost mladih. Poslanci in poslanke, zaupanje temelji na verodostojnosti, verodostojnost pa temelji na naših zavezah, Odkar smo začeli delati na bančni uniji leta 2012, beležimo pozitivne učinke pri uveljavljanju zaupanja v evropske trge. Enotni sistem nadzora je na dobri poti in naj bi začel delovati v drugi polovici leta. Zdaj pa je ključno, da zagotovimo kluč, glavni element, torej mehanizem za prenehanje delovanja bank. In svet je tisti, ki mora nositi odgovornost za to, da je želel nekatere elemente vključiti v medvladni sporozum, ampak moramo biti realistični in komisija ustraja pri tem, da mora medvladni sporozum biti omejen na minimum. Smo za to, da da, ta, da bi bil ta sklad od samega začetka čim bolj dostopen. S parlamentom se strinjamo, da potrebujemo enostavna pravila za upravljanje in da moramo spoštovati avtonomijo in postopke odločanja iz evropske zakonodaje ter da mora vsaka institucija sama določati svojo organizacijo. Včeraj na zasedanju ECOFINA ni bilo nobenega napredka, kar zadeva vlogo sveta in komisije. In komisija je zelo zaskrbljena, uh, Eh, in se sprašuje, ali je pristav sveta skladen s sodno prakso sodišča. Komisija eh, še naprej tesno sodeluje z vami, zato da bi bil končni rezultat čim bliže našemu prvemu osnutku, ki je posem skladen s eh, prevlado evropske zakonodaje. Pričakujem, da bo svet podprl tudi sporočilo komisije o industrijski renesansi in da bodo temu sledili tudi konkretni ukrepi. Kajti številna urodja eh, za boljšo industrijsko politiko so na nacionalni ravni. Nekatere panoge so nekonkurenčne, naložbe so preniske, vse to škodi naši industrijski bazi in tudi napredek pri. Uh, gospodarski klimi ni eh, najboljši, zato potrebujemo ustrezen dostop do kapitala in ugodnejše pogoje. Komisija je zavezana svojemu delu tega dela, naprimer, da bi bila naša pravila bolj prijazna podjetjem, da bi dokončali omrežje, da bi omogočili podporo tudi z obzorjem 2020, da bi zagotovili milijardo evrov evropskih sredstev za pametno specializacijo v industriji za prihodnjih sedem let. Zagotavljanje dostopa do financiranja zlasti za MSP-je. Podpora razvoju veščin, zmaševanje birokracije in podpora gospodarske diplomacije in internacionalizacije sredstev vendar pa morajo biti tudi države članice predane temu vprašanju, kajti številne stvari so tudi v njihovi pristojnosti. Predvsem mora tudi vladna pravila in izvajanje podpirati vse te cilje in zagotavljati boljšo konkurenčnost. Predvsem je potrebno zmanjšati upravno breme za MSP-je potrebno je ukrepiti naložbe, kajti le tehnološki napredek lahko dolgoročno zagotovi konkurenčnost. In pa ne na zadnje, potrebno je sprejeti vse ključne ukrepe za boj proti uviram, ki še ostajajo na notranjem trgu, kajti to je ena največjih težav, ki jih imamo v Evropi, ko gre naprimer za digitalni trg, pa tudi za energetski trg. Potrebujemo nadaljne ukrepe za dejanski trg energetski trg, zato da bomo znižali cene energentov, k čemu se je zavezal tudi svet. In ne dvomim, da bo govora tudi o tem in upam, da bomo prejeli strani sveta jasen signal. No, podobno velja tudi za podnebno in energetsko politiko. To bo najverjetneje najpomembnejša točka, poleg Ukrajine, o kateri bo govora na naslednjem zasedanju sveta. Podjetja potrebujejo jasno dolgoročno perspektivo za to, da bodo lahko oblikovali svoje naložbe in da bodo ostale konkurenčne. Rastoče cene energentov so res povod za skrb. Tako za potrošnike kot za podjetja so pa zelene tehnologije ključne za rast pod pogojem, da seveda ustvarimo za nje ustrezne pogoje, da bodo lahko uspevale. Glede na krizo v Ukrajini mislim, da ni nikogar potrebno opominjati na to, kako drago nastane naša energetska odvisnost. In ravno to je bil tudi že razlog za oblikovanje energetske in podnebne politike do leta 2020. Kaže, da bomo uspeli doseči takrat zastavljene cilje, zdaj pa je čas, da naredimo korak naprej in da si zastavimo ambiciozne cilje do leta 2030 strateški okvir za podnebje in energetiko, ki ga je komisija predložila pred nekaj tedni, počne prav to. Poskušam, predlagamo zavezujoče cilje zmanjšanja emisij CO2 za 40 odstotkov v eh, eh, primerjavi s 1990. To je ambiciozno v primerjavi z globalnimi eh, konkurenti, je pa to vendarle izvedljivo in tudi stroškovno učinkovito kajti 40 odstotkov je najpomembnejši menik na naši poti do leta 2050. Potrebujemo tudi zavezujoč cilj za obnovljive vire energije na evropski ravni. Ti morajo predstavljati vsaj 27 odstotkov eh, porabljene energije. Predvsem je ključna doma pridelana zelena energija oziroma obnovljiva energija, ki eh, prispeva k izboljšanju v državah. Res pa je, da so stvari na, v pristojnosti držav članic in eh, izkušnje iz preteklosti kažejo, da je to učinkovito. Države si lahko same zastavljajo cilje glede obnovljive energije, spoštovati moramo nacionalne energetske mešanice in države so tiste, ki opredeljujejo cilje na nacionalni ravni. Uh, vendar pa moramo eh, in to moramo spoštovati pod pogojem, da so vsa prizadevanja skladna s pravili o državni pomoči. In mislim, da bi lahko cilj, ki smo si ga zastavili, dosegli z okrepljenim upravljanjem. Kar pa zadeva energetsko učinkovitost, veste, da sedanja strategija ne pozna zavezujočega cilja. Uh, Komisija bo opravila revizijo v letošnjem letu in počakati moramo na rezultate te revizije, preden razmislimo o naslednjih korakih in predlagam in pričakujemo, da bo še ta komisija predstavila nadaljne ukrepe. No, naloga je jasna, stvari so zdaj v rokah držav članic in pa seveda vašega parlamenta. Pričakujem, da bo svet prihodnji teden dosegel napredek, da bo dal jasen signal, da se bo delo na podlagi te strategije nadaljevalo in da bomo ohranili zagon in se tudi v drugi polovici leta posvečali temu na ravni sveta. Tu je ključno, kajti države članice morajo prevzeti svoj, svoj del odgovornosti za te ambiciozne cilje. Vem, da je to za nekatere težka odločitev, ampak pričakujem, da bo Evropa ostala konkurenčna in da bo igrala vodilno vlogo na področju podnebja, zato da se bodo drugi lahko pridružili našim prizadevanjem. Eh, ne moremo delovati sami, velika gospodarstva nas morajo podpirati in eh, vsi bodo povabljeni tudi na septembrski dogodek, ki ga organizira Banki Moon. In zato je pomembno, da septembra, ko bomo šli v New York, že pokažemo, da Evropa igra vodilno vlogo s konkretnimi predlogi. Mislim, da ni prek malo, čeprav nekateri tako trdijo. 20, 2030 uh, bo vsak čas tu in mislim, da ni pravi čas, da uh, oklevamo in da moramo dati podjetjem gotovost za naložbe. Uh, In mislim, da bomo lahko določali tudi dnevni red mednarodne skupnosti, če bomo najprej opravili svoj del dela. Potrebni so torej konkretni ukrepi, to terja mednarodno okolje, ki nas sili tudi, da delujemo skupaj in mislim, da so zadnji dogodki pokazali, kako ključno je, da sodelujemo, da delujemo enotno. Evropske institucije so vodilne in eh, to se mora nadaljevati. Bližamo se volitvam in zdaj ni trenutek, da odložimo orodja, ampak moramo delati še bolj trdo kot doslej. To je tisto, kar od nas pričakujejo državljani in to je tudi tisto, kar, čemur bo posvečen Evropski svet in upam, da se jih bo svet odločno lotil. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa. Gospod Barozo, sedaj po imenu skupine ELS, gospod Dol. Gospod predsednik, gospod predsedujoči svetu, dragi kolegi, Marčevski svet se odvija v napetem vzdušju. Sirija, Egipt, Ukrajina. Nestabilnost v našem sosedstvu nas upozarja, kako krhko je, kako krhek je mir in da morajo evropejci delovati skupaj, da bi napredovali in ohranili mir. In prejšnjega ponedeljka je Bono, irski pevec, srce posredoval zelo močno sporočilo in z njim se s to ugotovitvijo strinjam, eh, da potrebujemo gospodarsko identiteto in ta identiteta mora sedaj postati socialna identiteta. To je res. Evropa mora biti združena eh, in tako nam bodo na svetu prisluhnili ko gre za energetsko eh, politiko, konkurenčnost v Evropi, vse to so tudi elementi miru za to, da bi zagotovili napredek v Evropi. Brez tega energetskega okvira eh, bo to pomenilo, da bomo še vedno odvisni od verov, vero, od verov energije eh, v nestabilnih predeljih. In naše državljane zelo skrbi. Naši sodržavljani iz vzhodne, izhodnih držav, ne bom jih navajal, so zelo zaskrbljeni tu so brezposelnost, eh, potem eh, problemi na tem področju in še drugi. To bo v spredju eh, tem v naslednjem sklicu. Potrebujemo rešitve za ustvarjanje delovnih mest. Sami se poslužujemo različnih besed, kot so varčevalni ukrepi in podobno. In Jean-Claude Juncker je govoril o tem in o tem, da obstaja 25 eh, milijonov brezposelnih, brezposelnih v Evropi. Zato se je potrebno osredotočiti, da bi omogočili tem ljudem, da ponovno pridejo do dela. V evropskem semestru smo pridobili instrumente za povrnitev zaupanje eh, investitorjev. Je, eh, to je nekaj, kar je potrebno zagotoviti. In Prav tako je potrebno zagotoviti dobre naložbe v podporo rasti vse posod po Evropi. Cilji obzorja 2020 so bistvenega pomena in zato moramo dati velik povdarek tudi na industrijsko politiko, zlasti eh, v povezavi z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Eh, Tu je tudi področje inovacij in raziskav, vendar pa lahko rečemo, da, vse bolj, eh, da smo vse bolj priča propadanju teh eh, majhnih in srednjih podjetij. Naprimer, tu so primeri iz Alzacije in to lahko navedem zgolj za svojo regijo Alzacijo. Govori se tudi o odpuščanjih v velikih podjetjih, nič pa ni povedanega v zvezi s temi majhnimi majhnimi podjetji, ki izginjajo iz dneva v dan. In dva milijona je teh podjetij v Evropi. Če bi povečali njihovo konkurenčnost eh, s tem, da bi zagotovili bolj ugodno ozračje za njihovo delovanje, bi lahko spodbujali tudi ustvarjanje delovnih mest. In tudi, eh, če gre eh, samo za majhno število ljudi, bi lahko na ta način dosegli veliko zmanjšanje brezposelnih. In lahko tudi rečemo, da kar zadeva suverenost, kriza je dokazala, da Eh, če, da bi z večjo transparentnostjo, z boljšo koordinacijo lahko ukrepili suverenost, našo evropsko suverenost. In evropski semestr govori o tem, zato da bi se lahko spopadli eh, z napadi na finančni, finančne trge. V preteklih letih je prišlo do pomembnih prizadevanj in naporov se strani evropejcev. Evropejci morajo biti ponosni na mir, na prosperiteto, na eh, povezano enoto, celotno Evropo in lahko, uh, upam, lahko le upam, da bodo državljani uh, to eh, dojeli in potrebujemo, do, kajti to je pomembno tudi za uh, naše otroke. Potrebujemo več Evrope. Hvala lepa. Ja, dol. Gospod Dol. Kolega Watson bi vam zastavil vprašanje. Se strinjate? Da, prosim, gospod Watson. Hvala lepa, predsednik. Gotovo lahko vsi čestitamo gospodu Dolo za ponovno izvolitev kot predsednika Evropske ljudske stranke. Gospod Dol, na vašem kongresu ste govorili o razmerah v Ukrajini, kako nevarno odvisni smo od ruskega plina in nafte. Za Nemcijo, Nemčijo je veliko na kocki. Zakaj se ne bi Angela Merkel pogovorila v Rusiji z Rusijo o krizi na Krimu, za katero torej je prepuščate Kerryju. Če bomo se premaknili k bolj čisti energiji, ne bomo samo ponovno bolj neodvisni od Rusije, potrebujemo tudi naše zaveze, da se borimo proti podnebnim spremembam. Torej, zakaj ELS nadaljuje nasprotovanje temu, da bi imeli zavezojoče nacionalne cilje, ki jih potrebujemo za zeleno energijo, o kateri je govoril gospod Barozo? Peter Adol. Prosim, gospod Dol. Watson. Gospod Watson, zahvaljujem se ti za čestitke. V Alzaciji ne rečemo čestitamo, kadar nas imenuje na to mesto. Iskreno so žalje. No, najlepša hvala. Najprej Zakaj naj bi poslal gospo Merkel, da se pogaja z Rusi? Sam sem evropejec in da ima gospa uh, Merkel dobre odnose z Rusi, s tem se strinjam. Uh, vendar evropski semester v tem okviru se je potrebno pogajati, ko gre za energetski svežen. E, celo Nemčija brez tega ne bo imela e, ustrezne teže, če e, te energetske politike ne bomo imeli v Evropi. Dragi Watson, pravijo, da je ELS proti okoljski politiki tudi sam se, sem okoljevarstvenik in prosim, če smo zelo pazljivi. Na svetovni ravni smo to pogledno najboljši in eh, daleč prednjačimo. Potrebno je s tem nadaljevati, če pa bodo drugi, kitajski, eh, kitajska in drugi, če nam ne bodo sledili, potem bo to problem. In To pomeni, da bo Evropa najčistejša na, eh, na svetu in vendarle ne bo imela zaposlitev. In eh, naprimer v Nemčiji eh, lahko bi navedel primer nemškega velepodjetnika, ki je govoril o tem. Oprostite. Počakajte malo. Sem zato, da zadržimo vsako delovno mesto in ne povzročajmo težav zaradi okoljskih razlogov podjetju. Sem kmet, sam sem kmet. Če se bodo vsi potrudili na enak način, bomo že veliko storili. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov gospod Svoboda. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da moramo biti bolj realistični. Rebeka, prosim, mislim, da moramo biti nekoliko bolj realistični. Državljani v Evropi govorijo o tem, da ni več vse tako, kot mora biti, da jih je Evropa prevarala. Zdi se jim to hladna birokratska stvar, Brusel in moram reči, da komisija ne stori dovolj, da bi to razblinila. Predsedujoči svetu, govorili ste o smernicah. Kje pa je, kje so smernice sveta? To ni jasno ne državljanom, ne nam. Imeli bomo še en Evropski svet in bomo vse počeli tako kot običajno, če se ogledamo sklepe. Potem imamo nekatere prazne sklepe, nekatere negotove zaključke in iščemo najnižji skupni imenovalec. Imamo pa novi liberalni okvir, nekakšen oblak, ki zamegluje pogled sveta. Ne verjetne gospodarske težave, ki jih imamo v Evropi. Bili smo najbogatejša celina. Vendar pa bogatstvo in razdelitev bogatstva je vedno bolj neenaka. Govorili ste o delovni sili, ki bo izobražena, da to potrebujemo. Zakaj potem toliko mladih zapušča države, kot so Španija, Portugalska, celo Francija? Obstaja neosklajenost med veščinami in početjem. Ukrepi v gospodarstvo. Če pa ne bo dovolj delovnih mest, potem tudi to ne bo pomagalo. In to je tista največja težava, ki se jo je potrebno lotiti. Če se primerjamo z ZDA, seveda tudi v ZDA ni vse lepo in prav, vendar pa imajo rast 2,4 odstotka, mi v evromočju pa nič cela pet. ZDA imajo brezposobno 6,7 odstotkov, mi pa skoraj dvakrat toliko v evromočju. Še veliko je drugih podatkov, ki so boljši v ZDA. Nekateri seveda govorijo o tem, da je naša težava inflacija. Ne, ne, težava je deflacija, pa nič ne storimo proti temu. Stopna brezposobnosti je bila 11 odstotkov evrov močjo januarja 2014, pa tudi 2013. Kje je tisti, tista velika izboljšava, o kateri ljudje veliko govorijo? In BDP je zrastel za nicela ena odstotka lani. Kje je izboljšava? Spet, govorimo o mladih. Da, veliko je mladih. Tisti, ki raziskujejo, ki so inovativni. Vendar pa kaj počne svet proti begu možgan? V Evropi imamo danes veliko držav, kjer se dogaja beg možgan in ne zadržujemo najboljših ljudi v Evropi, ne damo jih delovnega mesta tukaj, svet in komisija nista storila nič. Ljudje pa si želijo vizije, kako bi se Evropa razvijala ali saj konkretne ukrepe. FDT, to je seveda visoko na dnevnem redu, vendar pa zaenkrat nismo še nič storili. Utaja davkov. Samo v Nemčiji imamo neko osebo, ki je pred sodiščem. In samo ta oseba je utajila več kot 20 milijonov evrov zaradi špekulacij v Švici. Morda celo 27 milijonov, več kot 20. Samo ena oseba, kaj svet počne proti utaji davkov? Dve državi se še vedno upirata, da bi storili kaj proti utaji davkov. Morate jih prisiliti v to, da boste ukrepali. Torej, spet ni dovolj poguma, ni dovolj vizije in ni dovolj usmeritev. Ljudje so razočarani, seveda. In to je razlog, zakaj bo morda gospod Farage dosegel uspeh. Ne, da bi imel odgovore, nima odgovorov. Vendar pa, ko nam spodleti, potem populisti zmagujejo tudi brez odgovorov in predlogov. To je ta surrealistična politika v Evropi danes. To me spominja na Becketa, ko pravi, poskušajte, pa vam ne bo uspelo, ampak eh, ne bom uspelo na boljši način. Žal, nimamo časa za to. In zato tega ne smemo niti poskušati. Predsednik komisije je govoril o 2020. Vsi vemo, da ciljev ne bomo dosegli, tako kot je bilo, bilo z lizbonskimi. In gospod Dol je bil zelo prepričan, da smo proti zavezojočim ciljem. Zato, ker svet in države članice niso resnično pripravljene na izpolnevanje ciljev 2020, še prav posebno, kar se energije tiče, kar se tiče okolja. Na to se bomo vrnili. To, kar potrebujemo, kar moramo storiti, je hitro ukrepati. Najprej bančna unija. Gospod Šojble je včeraj dejal, da ni nekdo, ki bi se zauzemal za medvladno metodo. Predlaga pa nekaj takega. To ni resno. Ali ste za ali proti. Ne predlagajte pa nekaj, česar ne marate. To ni modra politika. Pravi boj proti vtaji davkov, kot sem že dejal, to potrebujemo. To bi bilo dobro, če bi svet naslednji teden lahko dejal, da smo enotni proti vtaji davkov. Vendar pa tega ne vidim. In seveda bolj poštena razdelitev prihodkov ko bi potem dali več denarja tistim, ki ustvarjajo delovna mesta, predvsem zelena. Naša skupina je imela prejšnji teden zelo uspešno konferenco o progresivni ekonomiji, precej pomembnih udeležencev je bilo tudi FOTISIE in pokazali so, da obstaja alternativa proti varčevanju, ki je boljša kot varčevanje politika rasti, politika ustvarjena delovnih mest in prihodkov. Zato se borimo in to mora biti naloga sveta in komisije. Potem pa lahko izpolnimo tudi naše podnebne cilje 2020 ali 2030, karkoli že. Okoljska politika in podnebna politika, to je potrebno izvajati samo s kakovostno zeleno rastjo. To je ta zahteva. To zahtevamo od sveta in upamo, da bo svet naslednji teden dal pozitivno sporočilo državljanom Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Svoboda. Sedaj pa v imenu liberalcev, gospod Verhofstadt. Spoštovane kolegice in kolegi, to je pravzaprav zadnji vrh, zadnji sestanek Evropskega sveta pred volitvami in mislim, da je dober trenutek za oceno zadnjih petih let. Kaj je bilo postorjenega in česa nismo storili in kakšni so rezultati naših politik. Naj najprej povem, gospod Barozo, da je to bilo dramatično obdobje. Imeli smo posledice finančne krize z leta 2008, potem smo imeli krizo državnega dolga, ki se je začela v Grčiji 2009, potem smo imeli arabsko pomlad v sosedstvu, pomembne dogodke. Imeli smo vohunsko afero z ameriškim prijatelji, ki se še nadaljuje in v kateri moramo pripraviti kar se da hitro novo zakonodajo. In potem imamo sedaj tudi hudo krizo na Krimu. To nas seveda spominja na napetosti hladne vojne. Torej, lahko rečemo, da je to bilo turbulentno obdobje zadnjih pet let. Prav tako mislim, da moramo biti pošteni, kar nekaj je bilo postorenega od leta 2008, od začetka finančne krize. Imamo veliko nove finančne zakonodaje na pobudo komisarja Barnjeja. Sedaj imamo direktive o reševanju bank, imamo garancije za javnstvo hranjenih vlog Imamo direktive o finančnih in bančnih instrumentih, imamo direktive o zlorabah trga, imamo uredbo o bonitetnih agencijah, o kapitalskih zahtevah. Torej, predvsej je bilo postorjenega, kar se finančnega sveta tiče. Prav tako, zahvaljujoč komisarju Reno, je bilo postorjenega veliko za pravila pakta za stabilnost in rast. Končno se jih uporablja, prej včasih ni bilo tako. In potem še zadnji element, Prav tako mislim, da imamo pozitivno ukrepanje Evropske centralne banke. Kaj ti bodimo pošteni? Zaradi gospoda Dragija so se napetosti zmanjšale. Prav tako se je zmanjšal pritisk žal na politike, da bi izvedli potrebne reforme. Kot opravim, pa je potrebno seveda tudi povedati državljanom resnico. Krize še ni konec. ker smo išli iz recesije. To še ne pomeni, da smo v obdobju rasti. Smo v obdobju nečesa, kar lahko imenujemo ekonomska stagnacija. Rast med nič in dva odstotki, vendar pa to ni dovolj za zniževanje visokih številk brezposobnih v Evropi. Zakaj? Ker manjkata dva elementa. Zanimivo je bilo, da je Hane Svoboda primerjal ZDA in EU. Odkud ta razlika? Prvič, oni so razrešili bančno težavo, mi pa smo še sredi bančne krize. Še vedno nismo ustvarili sistema, ki bi zmogel prenašati sredstva z bank v realno gospodarstvo. Malo, mala in srednje velika podjetja v Grčiji se še vedno soočajo s 7, 8, 9, 10 odstotki obresti. Enako velja za manjša podjetja v Italiji, ne bo nam uspelo ukrevati, če ne bomo najprej ustvarili bančne unije. Danes imamo trialog in seveda nekoliko dvojimo dober rezultat, ko vidim, kaj so se odločali v svetu in v Ekofinu včeraj. Če so se sploh kaj odločili, ker to ni bilo jasno. Potrebujemo konvergenčno politiko, potrebujemo novo ekonomsko strategijo. Lizbonska agenda je spodletela, Agenda 2020 je spodletela. Zakaj? Ker ni bila dovolj zavezojoča. Če imamo eno valuto, potem potrebujemo več konvergence in potrebujemo bolj zavezojoče ekonomske strategije med različnimi deli Evropske unije. In potem še zadnja pripomba, in ta je popolnoma drugačna. Mislim tudi, da je teh zadnjih pet let gospod predsednik pokazalo, da nismo enotni na področju zanane politike. In to danes vidimo spet. Mislim, da v ukrajinski krizi in krizi na Krimu. Premalo poguma imamo na strani Evropske unije. To je naša soseščina. Govorimo o Ukrajini. To je evropska država. Če ste v Kijevu, v Odesi, potem vidite, da ste sredi Evrope. In kaj mi počnemo? Kakšno je naše stališče glede tega, kar se dogaja glede tragedije na Krimu? nimamo nobene resne strategije, pa jo potrebujemo. Po mojem mnenju mora to temeljiti na veliko elementih. Potrebujemo resnično skupno energetsko politiko, Graham Watson je to nakazal. Potrebujemo zavezojoče cilje, to je edina pot, da bomo imeli skupno energetsko politiko. Prav tako potrebujemo prave sankcije proti Rusiji, proti umazanemu denarju, ki prihaja iz Rusije in ki se investira v nemško industrijo, v sitijo, v Londonu o nepremičnino v Franciji. Potrebujemo prave sankcije. Sicer, sicer lahko na vse pozabimo. Bo to spet postal še en zamrzen konflikt v naslednjih letih in desetletjih. Storiti moramo nekaj odločnega. To ni več rusko vodstvo, kot je bilo leta 1990 in leta potem. To je rusko vodstvo, ki ni več pripravljeno sprejemati integritete svojih nekdanjih delov. In to se je začelo leta 2008 v Gruziji, nadaljuje pa se na Krimu. Edini način, da to ustavimo, je, da smo pogumni, odločni v Evropski uniji in storimo, kar je potrebno. Hvala lepa, gospod predsednik. <clears throat> Hvala lepa, gospod Vrhovstad. Sedaj po imenu zelenih, gospa Harms. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, dobro se mi zdi, gospod Barozo, da bi ta zadnji redni svet, ki ga pripravljate, vsaj izhajam iz tega, bil priložnost, da bi tudi na vaši strani malo razmislili o svoji bilanci. Veliko krat v zadnjih letih smo strani komisije slišali, da krizo obvladujemo. Dejansko pa je tako, da na koncu drugega mandata, ko ste predsednik komisije, imamo Evropsko unijo, ki je zelo, zelo razdeljena sever, jug, višji, nižji sloj v naših družbah. To deluje slabše kot pred petimi leti in veliko slabše kot pred desetimi in lastni prispevek temu, da razložimo, kaj ni šlo prav z vaše strani, to bi pozdravila. Osredotočila se bom na celotno razpravo o podnebni in energetski politiki in o perspektivi industrije v prihodnje v Evropske unije. Slišala sem že, kako pomembno je, da imamo ambiciozne cilje v industrijski politiki. Poglejte si Nemčijo. To je resnično država, ki bi jo lahko opisali kot industrijska puščava, ker imamo ambiciozne energetske in podnebne cilje. Ta industrija v Nemčiji se sploh ne znajde, sploh ni konkurenčna zaradi teh ambicioznih ciljev. Kdor verjame v te neumnosti, ja, ja, smejete se, žal se sama ne morem več, ker so te trapaste interpretacije našle po tudi v evropske strategije. Gospod Barozo kot predsednik komisije, ste prenašali v svojem mandatu, da smo s Tavrosom Dimasom imeli ambiciozne podnebne cilje in s Pibaksom. V tem mandatu pa ste s komisarjem Oettingerjem se dosledno lotevali tega, da bi pokvarili to, kar smo prej dosegli v prejšnjem mandatu. In sedaj smo na najnižji točki pri naših ciljev ciljih, kar se globalne podnebne politike tiče. Smešno je, ko govorimo o obnovljivem viru in ciljih na tem področju in da nimamo ciljev glede učinkovitosti. To je neverjetno tudi strateško. Kako lahko to razložite, kako lahko to zagovarjate pravočasno in to se lahko zgodi šele zdaj, morate to celotno neodgovornost podnebne energetske politike popravite. Kaj ti sicer v Parizu ne bomo imeli uspešnega vrha Združenih narodov. Da ne govorimo več o cilju dveh stopin, ki smo si ga vedno zadajali, kako bi ustavili katastrofalne posledice podnebnih sprememb. Vi ste tudi spregovorili o tem, da bi morali povezati industrijske inovacije z ambicioznimi podnebnimi cilji. Kaj pa slišim in kaj lahko izvem iz spora na Krimu in iz konflikta z Rusijo in iz položaja južno od sredozemlja? Energetska učinkovitost in učinkovitost virov je zelo pomembna v svetu, kjer se pritiska na narode zaradi tega, ker nekateri te vire imajo. To mora biti v središču naše pozornosti. In vi, kot predsednik komisije, ste, to, ste se temu odrekli, podpirajo pa vas Tajani in Oettinger. Hvala lepa, gospa Harms. Sedaj po imenu EKR, gospod Zahradil. Hvala lepa, gospod predsednik. Moja država je pristopila k Evropski uniji pred desetimi leti. Pristopili smo z velikim zanosom. Sedaj pa je zaupanje v Evropsko unijo na Češkem pri približno 34 odstotkih prebivalstva. To je zelo nizka številka. Sprašujem se, kje so razlogi za to. poznamo stari češki film, ki govori o napakah naših tovarišev. In mislim, da ga lahko primerjamo s tem. Govorite o tem, da izgubljamo MSP-je in konkurenčnost. Prav imate, da o tem govorite. Po eni strani govorite, da jih moramo podpirati, po drugi strani pa jih dušimo zaradi birokracije, ki bi naj pomagala zaščititi potrošnike in okolje. Vendar po vaših desetih letih predsednik Barozo je nabor evropske zakonodaje glede okolja rasel in rasel. Podobna politika, to je bila popolna katastrofa. Celo vaši komisarji tako pravijo. 20 odstotna rast cen električne energije in 17 odstotna rast cen za podjetja Zakaj? Zato, ker želite izvajati to vašo podnebno politiko in ker podpirate obnovljive vire energije. Ko govorite o teh ambicioznih ciljih, ko govorite o 2020, ko govorite o 40 odstotnem znižanju emisij, s tem enostavno jemljemo možnost našim podjetjem. In sedaj gre spet za tekmo, kdo bo postal predsednik Evropske komisije. Politične stranke izbirajo svoje kandidate. To je v neskladju z Lizbonsko pogodbo, ki govori o Evropskem parlamentu in ki govori o tem, da bi naj upoštevali rezultate evropskih volitev. In odgovor na evropske izzive ni gospod Verhofstadt, ki ga ne poznajo Evropske unije. Če ne bomo spremenili paradigme Evropske unije, potem ne bomo dosegli napredka. Hvala lepa. Sedaj po imenu GUE NGL, gospod Cimer. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Barozo, predsedujoči svetu, gotovo boste na prihodnem vrhu se pogovarjali o evropskem semestru in govorili, kako pozitivni so rezultati. Saj smo pred evropskimi volitvami in bi bilo naivno pričakovati, da bi voditelji držav želeli govoriti po resnici. Moja skupina je veliko krat zahtevala, da se moramo kaj naučiti iz, iz upravljanja s krizo. Gospodarsko okrevanje, o katerem govorite, govorili ste tudi danes o tem, pravzaprav naj ne bi imela povezav z utajo davkov, s finančnimi špekulacijami. Pa prav to moramo storiti, prav te moramo poklicati na odgovornost. Pri državljanih ni videti okrevanja gospodarstva. Finančne in družbene neenakosti so prevelike. Veliko držav članic trpi zaradi krčenja javnih sredstev. In to obremenjuje predvsem tiste, ki niso imeli povezav s krizo. Nemčija pa je leta 2013 imela presežek 199 milijard evrov, kar se trgovine tiče. To je največji presežek v zgodovini Nemčije in globalno gledano. Komisar Ren je upozoril na to, istočasno pa je dejal, da se v Nemčiji premalo investira. Vloga zvezdne vlade Nemčije znotraj EU se lahko primerja z logo Bajerna pri nogometu. Oba sta zelo tesno povezana z mednarodnim finančnim kapitalom in sta najpomembnejša. FC Bayern vodi predsednik, ki je z neverjetnimi finančnimi špekulacijami utajil davke. Več kot 27 milijonov evrov je utajil in potem arogantno deli na svete, kako bi naj eh, zmanjšali konkurenčne zaostanke v naprimer Zvezdni Bundesligi. Enako velja za Angelo Merkel in Volgnoga Šojble. Presežek enih so zgube za druge. In če ne bomo spremenili nič glede nemškega presežka, bo to samo kratkoročno prinašalo prednosti. Malo pa bomo spet v krizi. V okviru evropskega semestra so sedaj nekatere države nadzorovane. Zakaj tudi Nemčija ni pod tem makroekonomskim nadzorom in bi morala potem izpolnjevati zahteve po minimalnih plačah in o tem, da mora investirati. Svet se bo izrekel tudi glede podnebnih ciljev 2020-2030. Z obžalovanjem sem ugotovila, da posamezne države članice nimajo več obvezujočih ciljev, da to naj ne bi bilo tako in da tudi ne bo več izjave komisije, kar se konkurenčnosti tiče. Mislim, da je to tragedija, kaj ti prepričana sem, da je kriza nekaj, čemu se lahko zoprstavimo le, če bomo resnično imeli socialno, ekološko Evropo, če bomo uvedli minimalne standarde na tem področju in to v interesu državljanov in splošnih interesov Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ferrič v imenu EFD. Hvala lepa. Celo za te standarde lahko rečemo, da eh, je ta atmosfera svinčena in 750 članov, eh, samo 44, od 754 jih je prišlo samo 44 na to razpravo. In veliko se je spremenilo, eh, namreč prihaja do krhanja in eh, do propadanja evrop, evropejskih sanj in eh, večino tu prisotnih poslancev. Res je, želeli bi biti ponovno, eh, ponovno izvoljeni, lahko pa rečemo, da pravzaprav sam cilj, same sanje eh, se izginjajo. In Če bi želeli v evromoče pripeljati sredozemlje, se je, kot, izka, kot se je izkazalo, to nemogoče. Potem glede priseljevanja, če vzamemo, kaj se eh, dogaja v Veliki Britaniji. 4 eh, tisoč priseljencev na teden prihaja v eh, Veliko Britanijo in ostanejo leto dni ali več. Tako to poteka in to je nekaj, kar bistveno spreminja družbo, glede na to, čez, kar si ljudje želijo. Eh, gospod Barozo, govorili ste o možnosti eh, preporoda, gospodarskega preporoda v Evropi. Pravite, moramo nadaljevati s cilji glede podnebnih sprememb, eh, potem tudi uporaba plina iz krilovcev, vendar pa Kitajci, kot vemo, v velikih količinah kopljajo premog. To vrstna politika enostranskosti, to je tisto, kar eh, pravzaprav pomeni spremembe. V tej smeri gredo eh, spremembe in upam, da bo naslednji sklic tega parlamenta dosti bolj znemrljiv, kot je bil ta. Se opravičujem, preden dam besedo naprej. Imamo modri karton gospe Sinclair, če sprejmete. Gospa Sinclair, komu je namenjeno vaše vprašanje? Gospodu Faražu. Potem izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospod Farač. Eh, glede na to, da brezposelnost ostaja problem po Evropi in v Združenem kraljestvu, ali menite, da je pravična uporaba eh, denarja tudi, kar dobivate za nadomestilo za potovanje? Ali mislite, da je to upravičena uporaba davkoplačevalskega denarja. Mislim, da ni nobene potrebe, da na to odgovorim. Gospa Medines. Uh, eh, gospod Faraž, upam, da boste odgovorili na moje vprašanje. Govorili ste za to, da mora biti politika uznemirljiva. Eh, Sama si ne želim tega prosim, če ostanete v tem eh, parlamentu in prisluhnete odgovorom v tem parlamentu in ne odidete ven, kot je eh, splošna praksa. Mislim, da uh, Eh, to, kar je pravzaprav kar vse bolj pojenja, je nekaj drugega in ne navdušenje za Evropo. Bom poskušal odgovoriti na to, eh, na to vprašanje. Euroskeptičnost narašča po Evropi. Nihče eh, tega ne more osporavati. To se pojavlja v najrazličnejših oblikih, na desni, v centru in na levi. Prihajajte iz Irske in veste bolje kot kdorkoli drug, da nihče ni dal držav soglasja za politično Evropsko zvezo. Francozi, naprimer, eh, nizozemci so to zavrnili z ustavo in edina eh, država eh, je bila Irska, tudi irski narod je to zavrnil. Tako da ni mogoče reči, da, da narodi podpirajo Evropsko zvezo. Sami ljudje v Evropi v to ne verjamejo. Das Wort hat jetzt für hvala. V imenu neuvrščenih poslancev dobi besedo gospod Brons. Uh, hvala lepa. Da bi ugotovili, zakaj gre na sestanku, je potrebno poskušati povezati različne vere, zato da lahko to sestavljam, ko sestavimo. In uh, tu naj bi. Uh, Vemo, da eh, bo govora tudi o naslednjem evropskem semestru, vključno z potrebnimi reformami trga dela. Govori se tudi o industrijski korenčnosti, da potrebujemo močno industrijsko bazo za ustvarjanje dela delovnih mest. Če se spomnimo na, en, eh, na sestanek Ekofina eh, iz leta 2012 in tiste, eh, tisti evropski semester, lahko preberemo, da se morajo reforme osredotočiti na trg, zato da bi zagotovili ustrezno prilagoditev cen dela. Kaj to pomeni? Da, da gospodarstva ali skupina gospodarstv v procesu procesu globalizacije eh, naj zmanjšala eh, plače, da bi dosegla zastavljeni cilj. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Đanakov v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, hvala gospod predsednik. Kot vsi vemo, je to eh, zadnji svet pred evropskimi volitvami, kar je ključnega pomena. Dnevni red eh, daje poudarek na evropski semester, ki je bil po mojem mnenju izjemno pozitiven proces v preteklih letih. V bistvu gre za to, da zaključujemo eh, več let gospodarske krize, ki je močno prizadela Veliko ukrepov je bilo sprejetih, tu je pakt za solidarnost in rast, eh, ki ni bil spodkopan. Velike spremembe, ki se dogajajo tudi na okoljskem področju. Potem vse spremembe, kot so bile arabska pomlad, potem vidimo, kaj se dogaja v bivši Sovjetski zvezi in eh, ali bo Evropska unija sposobna, da se spopade s temi izzivi. Ne glede na vsa prizadevanja je glavni cilj, po mojem mnenju, cilj delovanja to, da je potrebno upoštevati, da je prišlo do zaostajanja v trialogu in podobni problemi. Vse to je spodkopalo učinkovitost, eh, ki se je začela vzpostavljati v bistvu, v bistvu lahko rečemo, da smo uživali 50 let eh, dobrega življenja in miru za evropske državljane, eh, je potrebno res poudarjati negativne vidike, vendar tudi pozitivne dosežke. Glede vprašanj, ki so jih kolegi, načeli. Lahko rečemo, da potrebujemo pragmatično vodstvo v Evropi, če želimo rešiti te probleme. Delovati moramo pragmatično. Vendar pa danes ljudje govorijo o večjo Evrope. Potrebujemo tudi drugačno Evropo. O tem bodo odločale države članice z vidika potreb po evropskem upravljanju. To naj prinese potrebne spremembe. Spopasti se z davčnimi utajami, s potrebo po koordinaciji, tako da lahko delamo v smeri eh, skupnega eh, območja in prostora. To je to, kar bo eh, čakalo kot glavna tema naslednjo vlado. In glede skepticizma, skeptičnosti, v kateri gospod Faraš to ne bo igralo pomembno vlogo. Gospa Ferreira v imenu SND. Hvala lepa. Lahko rečemo, da je ta ideja v zvezi pravzaprav glavna dediščina oziroma zapuščina tega sklica in eh, seveda, če bo v ta namen obstajala politična volja. In eh, komisija je igrala pomembno vlogo, ko je pripravljala zakonodajna besedila. Vendar pa Eh, parlament pravi, da bi morala ta komisija biti dosti bolj odločna in učinkovita eh, znotraj skupnosti in za doseganje teh ciljev znotraj skupnosti, eh, Tornanos, ki je predsednik Ekofina skupaj z predsednikom Euroskupine ki eh, sta eh, na koncu začela sodelovati, se pogajati in prišla na dan z zelo resnimi predlogi. Časa pa vse bolj primankuje. Parlament je povezan Tu so poročevalci, politične skupine in sam predsednik. Vsi so eh, podelili jasen mandat glede tega. Potem bančna resolucija, ki mora biti, eh, ki eh, mora biti kredibilna in stabilna. In tu so davkoplačevalci in drugi potrebno je poskrbeti, da bodo banke poskrbele za financiranje tega eh, mehanizma. To je edini način, kako zagotoviti kredibilnost že na samem začetku kar zadeva osnovne cilje, na nje ne smemo pozabiti, kajti sicer do sporazuma ni mogoče doseči in to bi lahko spodkopalo verodostojnost bančne zveze. Tako da gre za zakonodajno besedilo, kjer morajo sodelovati vsi, ena in druga stran. Prevzemamo veliko odgovornost, eh, ko eh, to delamo potrebno pa je zagotoviti, da so institucije tiste, ki prevladajo. Hvala, gospa Evans, v imenu zelenih. Hvala, gospod predsednik. Prva razprava eh, glede okolja in podnebja, ki eh, bo naslednji teden. Eh, potrebno je zmanjšati emisije in to je postalo še bolj ključnega pomena, če se želimo izogniti eh, posledicam segrevanja ozračja. Prisluhniti moramo znanosti in podatkom in eh, študije same komisije kažejo na to, da če tega ne bomo storili, ne bo moč doseči ciljev. Ne gre samo za okolje, temveč tudi za gospodarstvo. Ustvarjanje delovnih mest je bistvenega pomena, zlasti za mlade. Tudi v energetskem sektorju v Walesu, eh, moj volivni enoti, se to močno izkazuje. Potrebujemo tudi eh, vodstvo, da bi se lahko spopadli s podnebnimi spremembami in pozivam svet, da se sooči s temi izzivi. Hvala zdaj pa gospod Salvini v imenu skupine e RT.

Eh, Evropa, ki je nastala s čudovito idejo. Euroskeptiki govorijo o davkih, o lakoti eh, in vse to je potrebno upoštevati. Eh, gospod Barozo ni imel dovolj časa, da bi prisluhnil tudi kritičnim tonom in pripombam. In v Bruslu se govori o energetskih, o varčevanju in prihrankih na tem eh, področju. V ZDA, v Kanadi in na Japonskem ščitijo lasno industrijo in lasna podjetja. Tudi mi bi lahko tako ravnali. Tako da gre za, eh, pravzaprav za nekaj, kar je mrtvo glede tega. Edino, kar lahko naredimo, je, da se s tem seznanimo, če ne želimo, da Evropa odmre skupaj z evrom. Sicer bo vse skupaj ostalo na papirju. Gospod Rol, v imenu Jeles. Najlepša hvala. Dragi kolegi, v Evropi beležimo napredek, to je nesporno in ne vem, zakaj bi zdaj govorili samo o velikih problemih. In drugič, Priča smo temu, da imamo v evropskem gospodarstvu težave z rastjo in zaposlovanjem in temu se moramo posvetiti. Industrija je predstavljala 27 odstotkov v 50 letih, zdaj pa 15 odstotkov. Torej tu je potrebno ukrepati in poskrbeti moramo za to, da industrializacija v Evropi. Eh, ne bo spodkopala naših temeljih. Samo v petih državah je delež industrije eh, v zadnjih letih se povečal in med najpomembnejšimi industrijskimi velesilami so le še redke evropske države. Zato moramo biti bolj pozorni, ko gre za industrijo, ko gre za rast. In tu ne gre samo za naložbe, ampak predvsem za ustrezna pravila, za zmanjšanje obremenitev ne gre za to, da bi vedno znova oblikovali nove cilje in s tem pa nepotrebno obremenjevali industrijo, ampak potrebujemo pametne cilje, pametna pravila. In gre za to, da tam, kjer je smiselno, da eh, država deluje na področju raziskav, inovacij, da damo tem dejavnostim zagon in eh, tu mislim, da res potrebujemo uh, izboljšave. Potrebujemo horizontalne ukrepe za spodbujanje industrije, potrebujemo inovativne projekte, potrebujemo 20 odstotni delež industrije, kot pravi komisija. In pri vseh zakonih, ki jih sprejemamo, bi morali preveriti, ali z njimi kakorkoli ogrožamo konkurenčnost evropske industrije. Hvala. Zdaj pa v imenu SND, gospod Guerrero. Hvala lepa, gospod predsednik. Pred nekaj minutami je gospod Svoboda govoril o tveganju tega novega sveta, Evropskega sveta in eh, sicer, eh, da bosta eh, tu prisotni dve eh, značilnosti zaradi te inercije, eh, tako da eh, naj bi se zauzelo stališče oziroma pogled na stvari, ki bo pomenil, da vse teče naprej po starem. Govorimo o energetiki in to pogledno je ta parlament sprejel svoje cilje. Eh, podnebne cilje in sicer eh, za vidika verov, eh, verov energije, potem zagotavljanja te energije. Vendar pa je sedaj v teh odločitvah veliko manj ambicioznosti med temi cilji. Brez kakršnega koli cilja energetske učinkovitosti. Rečeno je bilo, da bo septembra oziroma oktobra prišlo do novih predlogov o energetski učinkovitosti. Če eh, bi gospod Barozo se bolj zavedal, ali pa razumel špansko, potem bi vedel, o čem govorimo, vendar ni nikoli prepozno, kadar gre za dober eh, pristop. Samo pogledajte, kaj se je zgodilo za Fukushimo in eh, glede energetske učinkovitosti, o kateri govorimo, potem tudi glede na dogajanje v Ukrajini. Zato so potrebna večja prizadevanja za ukrepitev te učinkovitosti, tudi večje povezanosti. Moja skupina je pozvala k zavazujočim ciljem, ambicioznejšim ciljem. Nemčija to počne svojo lastno energetsko politiko. Druge države kot Španija, naprimer, pa tega ne ne delajo in na ta način pravzaprav uničujejo to, kar je že bilo doseženega in ustvarjajo kaos na trgu eh, električne energije in to pomeni konec naših prizadevanj. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Lavija za Evropsko ljudsko stranko. Hvala lepa, gospod predsednik, predsedujoči svetu, komisar. Eh, Jasno je, da to predstavlja eden od tistih trenutkov, ko se evropejci osredotočajo in eh, so vzeli pod drobno gled Evropsko unijo. Če pogledamo, kaj smo delali v zadnjih dveh letih in kaj nameravamo, to, kar smo do sedaj naredili, eh, očitno ni bilo dovolj. Rezultati so tu, vsak jih lahko vidi. Velike razlike so tudi med eh, naprimer bruto stopnjami v enih državah glede na druge. Spomladanski svet, ki je običajno svet, ki daje povdarek zlasti na vidike konkurenčnosti, bo obravnaval evropski semester, učinkovitost evropskega semestra, podnebje in energijo. Vendar pa to ni edino, kar bi nas moralo zanimati. Potrebujemo nove instrumente, potrebujemo nove dejavnike, večjo prožnost za ukrepitev rasti, potrebujemo tudi nove finančne instrumente, da bi podprli rast znotraj naših sistemov. Scheme, jamstvene scheme so koristne, vendar to ni dovolj želimo dejansko odgovoriti na glavni izziv, ki ga predstavlja brezposelnost mladih. Ali pa naprimer bančna eh, zveza, to je res velik korak v pravi smeri, vendar je potrebno iti še dlje. Tu so naprimer obresne mere, razvijanje podjetniških sistemov, zato da bomo lahko omejili razlike v Evropi. Hvala, naslednja je gospa Berez za socialiste in demokrate. Hvala, predsednik. Gospoda Baroza naša razprava ne zanima. Na zadnjem sestanku njegovega Evropskega eh, sveta eh, pa eh, gre za sestanek, eh, ki me še posebej eh, zanima. Eh, mislim, da ni razumev, zakaj gre pri eh, tem svetu, pri tem sestanku. Eh, ne gre za to, da gre samo za razpravo, ki se tiče eh, strogih vrčevalnih ukrepov ali pa situacije v Evropi po desetletnem mandatu gospoda Baroza. Ne more biti to tak evropski semester ali pa eh, socialnih dejavnikov, ki ne pripeljejo do ničesar. Ne more biti niti to evropski semester, ki kjer eh, se meni, da je strategija Evropa 2020 uspešna, medtem ko so vsi dejavniki negativni eh, oziroma v rdečih številkah. Čas je prišel, da spremenimo večino, da spremenimo komisijo, ki bo dejansko začrtala pravo strategijo, da bomo lahko v glavnem izvajali eh, tako javne kot zasebne naložbe, da bo zaposlovanje postalo resnično prava prioriteta. In eh, skoraj sedem let je od tega, ko je Barozo začrtal strategijo, evropsko strategijo energetike in vendarle lahko vidimo, v kolikšni meri je bil nesposoben to uresničiti. Tu gre za eh, to energetsko fakturo, ki je še vedno ni. Eh, kaj je naredil, da bi energetika dejansko bila hrbtenica tega sistema. Potrebno bi bilo nekaj politične pripravljenosti in odločenosti v tem pogledu, ki mu je primankovala. In vse to pomeni, da eh, ta prava prizadevanja za ustvarjanje novih delovnih mest se morajo šele zgoditi in upamo, da bo naslednji svet omogočil napredek za to, da bi finance bile v službi te strategije, ki jo potrebujemo. Hvala. Hvala, gospa Beres. Zdaj pa v imenu ELS, gospod Udi. Hvala, gospod predsednik. Želel bi čestitati predsedniku Barozu in predsedniku Van Rompoju za vse, kar sta naredila na, eh, na politični ravni in predsednik eh, Francoske eh, republike. Eh, torej predsednik Barozo izvajo to, kar mi odločamo. Ko eh, govorimo o evro eh, območju in pa zagotavljanje, o zagotavljanju ustrezne stabilnosti kar zadeva evropski semester. To je zelo pomembno. Vsak šef vlade ali države se mora zavedati, da mora vsakršna evropska politika imeti za cilj uspeh industrijske politike. To velja za politiko konkurenčnosti. Še vedno smo šokirani, da Evropska komisija, ki ni dovolila združitev dveh velikih podjetij, da bi začela, da bi lahko prednjačila na elektronskem področju. In e, to isto mora veljati tudi za trgovinsko politiko. In e, ne bodimo naivni, e, ko govorimo o reciprociteti. Enako bo veljalo tudi za volitve. In zadnjo besedo naj imajo državljani, gospod predsednik, na zadnjem Evropskem parlamentu eh, je eh, potrebno imeti veliko razpravo. Tu je to eh, besedilo Evropske, unije, Evropske komisije, ki govori o izvajanju strategije 2020, vključno s klauzulo, proračunsko klauzulo do leta 2016. Gospod Odi, gospa Beres bi vam želela zastaviti vprašanje. Izvolite, gospa Beres. Gospod Odi, nedvomno selektivno prebirate eh, aktualne novice, kajti francoski predsednik ni predlagal ničesar zelo učinkovitega na energetskem področju ali pa glede eh, teh vodilnih podjetij. Euh, oui, j'ai pas bien compris. No, nisem sicer dobro dojel, v čem je vprašanje. Me veseli, da francoski predsednik, kar ni bil premijer pred enim letom, upošteva eh, francosko-nemške odnose in mu zato čestita. Hvala, zdaj pa gospod Kjörk v imenu LS. Najlepša hvala, spoštovani kolegi in kolegice. Evropska industrija ima strateški pomen za zaposlovanje in za rast. V zadnjih letih je vloga naše celine v svetovnem gospodarstvu vse manjša in temu bi se vsekakor morali posvetiti novi evropski vodilni. Okrepiti moramo svoj konkurenčni položaj in prispevati k temu, da se vrnemo na pot rasti. Položaj jeklarstva je ključen. Finančna kriza in podnebna politika Evropske unije, ki ni upoštevala eh, realnosti gospodarstva, eh, vse to je prineslo konkurenčno nazadovanje jeklarstva in da bi položaj zboljšali, je ključnega pomena, da podnebni in energetski svežen za leto 2030 upošteva tehnološke meje in eh, delovanje svetovnih konkurencov. Konkurentov. Potrebno je prispevati k temu, da bo cena energentov upadla, kajti dejansko evropska podjetja plačujejo za energijo dva ali trikrat več kot konkurenti. Uh, in na tem področju je potrebno ukrepati. Najlepša hvala, gospod Jörg. Zdaj pa gospod Ranhel, tudi v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prvo, kar bi želel izpostaviti in kar mislim, da je ključnega pomena, kar zadeva tematike, s katerimi se te, ukvarja Evropski svet, je vprašanje bančne unije. Bančna unija je ključnega pomena in potrebujemo predvsem duh odprtosti in prožnosti na strani sveta, tako da bo pripravljen podpreti vsaj deloma tudi stališča svet, eh, torej, eh, komisije in parlamenta. Naši predstavniki se že vse čas trudijo, da bi svet prepričali o tem, kako pomembna je enotna bančna unija na mesto fragmentirane medvladne bančne unije. In vsi pomembni portugalski ministri so izpostavili, da je ključno, da dosežemo bančno unijo. Temu se je pridružil tudi nemški minister Steinmeier in pa. Eh, Španija, Italija in drugi. Podjetja na severu Evrope morajo imeti enake pogoje za financiranje kot podjetja na jugu. Podjetja ne smajo biti žrtve eh, in podvržena kazni, ker pač delujejo v eni ali drugi državi. Potrebujemo torej enake pogoje financiranja, ne glede na to, ali govorimo o Lizbonu, Stokholmu in Aten, ali Atenah. Najlepša hvala. Gospod Van Nistelro je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobro je, da imamo na dnevnem redu vprašanje Made in Europe, torej narejeno v Evropi. E, pogosto smo v preteklosti izdelovali samo pol e, izdelke, sestava pa je potekala v drugih državah. To velja naprimer za litijume eh, baterije. E, ampak stvari se je potrebno lotiti drugače, tudi kar zadeva naprimer novo generacijo sončnih celic. E, stare celice so se izdelovali na daljnem vzhodu z nemško tehnologijo, pa ko bomo izdelovali novo generacijo, jih moramo dejansko izdelovati tudi v Evropi in to je mogoče. Imamo strukturna sredstva, imamo sredstva EIB, imamo sredstva do leta 2020 in e, mislim, da je komisija tu dejansko uvedla ustrezne ukrepe eh, in upamo, da bodo tudi jamstva EIB prispevala k boljšemu sodelovanju med podjetji in univerzami in na ta način bomo zagotovili tudi okolju prijazno rast. Najlepša hvala, gospod Van Nistelrooy. Prehajamo na postopek Catch the Eye. Imamo devet eh, prosilcev za besedo. Če se boste vsi držali časa, boste vsi prišli na vrsto. Najprej gospod McGuinness. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je pomembno, da razmislimo tudi o tem, da ko govorimo o notranjih težavah Evropske unije in predsednik sveta je upravičeno opozarjal na razmere v Ukrajini. Eh, Eh, to nasili, da se ozremo tudi ven, ampak eh, naj spregovorimo o tem, kje smo. Nihče ne bi rekel, da je vse lepo in prav. Vemo na Irskem, da marsikdo ne čuti eh, posledic izboljšav v svojem družinskem ali vsakodnevnem življenju. Ampak vendarle moramo priznati, da se je stabilnost vrnila, da beležimo rast vendar pa je pre, prešipka in zato jo moramo spodbujati. Strinjam se z gospodom Van Nistelrojem, da moramo proizvodnjo vrniti v Evropsko unijo, zato da bomo lahko ustvarjali trajnostna delovna mesta. Tisto, kar smo imeli v preteklosti na Irskem, ni bilo vzdržno, zato je bilo potrebno stvari popraviti. Ljudje so zaradi tega trpeli, ampak dajmo jim vsaj upanje. Najlepša hvala, gospa Kadenbach je naslednja. Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, predsedujoči svetu, opozorili ste na to, da se bo svet ukvarjal z evropsko industrijsko konkurenčnostjo ter podnebjem in energetiko in da so vsa ta področja povezana. Sama pa mislim, da gre za več kot zgolj interakcijo med temi področji. Prepričana sem, da potrebujemo ambiciozno in napredno podnebno in energetsko politiko, ki bo zagotovila preživetje eh, podeželja, po drugi strani pa potrebujemo ustrezne predpogoje za to, da bo Evropa celina zapos zaposlenosti. Kajti samo na ta način bomo lahko ohranili obstoječe in ustvarjali nova delovna mesta. Prihodni razvoj pomeni, da bomo pokrivali potrebe prihodnjih uh, Eh, generacij, ne da bi eh, jih silili v to, da s tem ogrožajo potrebe še nadaljnjih generacij. Kaj ti ne smemo pozabiti, da pravzaprav govorimo to o sedanji in prihodnjih generacijah. Najlepša hvala, gospa Bilbao Brandika. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, gospod minister. Uh, Naj ponovim to, kar je povedal naš predsednik na globalnem forumu v Španiji prejšnji teden, ko je nagovarjal evropske voditelje. Govoril je o ljudeh, o zaposlovanju in o realnem gospodarstvu in temu moramo biti zavezani. In eh, reševanju brezposobnosti moramo biti zavezani ravno tako kot reševanju bank in dejansko moramo zagotoviti posojila podjetnikom, kajti eh, realna rešitev je v realnem gospodarstvu, v ljudeh, mladi, ženske tisti, ki so akteri v realnem eh, gospodarstvu, so pomembni, ne pa špekulacije. Potrebujemo torej gospodarsko rast na podlagi socialne rasti. Vidimo, da eh, tudi Kitajci delajo na enak način kot mi, ampak brez zaščite v oblakih strupenega plina in česa podobnega pri nas ne smemo sprejeti. Veseli me, da je predsednik komisije eh, bil danes tu in čeprav ga je odšel, upam, da bo prejel to sporočilo. Najlepša hvala, predsednik. Govorimo o delovnih mestih. Evropski voditelji so ugotovili, da bi zavezujoči cilji za nove oziroma za obnovljive energije ustvarili 570 tisoč delovnih mest. Lahko zavrnemo tako število delovnih mest pri tako visoki brezposelnosti. Upamo, da bomo dobili zavezojoče cilje za obnovljive vire energije do leta 2030, zato da bomo uresničili ta delovna mesta. Najlepša hvala, gospod Vandalen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na Evropskem svetu bo govora o delovanju Rusije, ki deli svoje potne liste in zatira eh, upornike v Gruziji, v Moldaviji, zdaj v Ukrajini. Eh, to je stalna ruska politika in kaj moramo storiti prihodnji teden. Ukrajina sodi med najbolj skorumpirane države na tej celini. Tako Janukovič kot eh, Timošenkova sta že pokazala, da si je mogoče pridobiti podporo samo eh, s precejšnjimi finančnimi sredstvi prejšnji teden smo slišali tudi, da Putin skrbi samo za svoj bančni račun eh, in zato je prav, da mu sredstva zamrznemo. Še bolj pomembno pa je, da spremenimo energetsko politiko, kajti preveč smo odvisni od ruskega plina. Najlepša hvala, gospod Čip. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da so na dnevnem redu zasedanja sveta res najbolj aktualne teme. Ukrajina, eh, industrija, podnebje in energetika. Vse to je deloma medsebojno povezano. Eh, zagotavljanje trajnostne oskrbe z energijo lahko vidimo skozi specifično prizmo, prizmo odnosov med Rusijo in Ukrajino. Uh, podnebna politika pa mora upoštevati velike globalne akterje. Evropska unija se stvari ne more lotevati sama. Energetsko politiko bi morale opredeljevati države članice in eh, to je način, kako bomo zagotovili industrijsko konkurenčnost in ustvarili potrebna delovna mesta. Zaradi krize smo jih izgubili 5 milijonov, 20 milijonov evropejcev je brez dela in mislim, da to vsekakor sodi na dnevni red naslednjega zasedanja sveta. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Tabađi. Najlepša hvala. Brez brezposelnost je tisto področje, ki zanima evropske državljane, ne zanimajo jih eh, ostale predstave, ki jih nudi svet. Seveda jih je pomembno tudi povezovanje energetskih omrežij, ampak za številne države tudi povezovalniki še vedno pomenijo odvisnost od ruskega plina. Zato je potrebno razmišljati o alternativah. E, gospodarska stabilnost je zaenkrat e, zelo ranljiva, zato moramo biti zelo pozorni in previdni, kar zadeva razmere v Ukrajini. Nadaljna napetost med Rusijo in Ukrajino utegne vplivati tudi na gospodarsko rast v Evropi in Evropi.

še zadnja govornica gospa ana gomes gospod predsedujoči kako lahko imamo verodostojno trgovinsko politiko industrijsko politiko ali politiko konkurenčnosti če svet in komisija še naprej spregleduje eh, torej eh, ignorirata Eh, vedno bolj zaostreno zniževanje in dumping na ravni držav članic, če eh, nišče ne upošteva ali ne želi videti davčnih utaj. Marsikaj se eh, dogaja v ZDA eh, pri izgubi davkov in podobno se dogaja tudi v Evropi. Medtem pa države, kot je moja, terjajo visoke davke od srednjega razreda, medtem ko so najbogatejši zavarovani. Tak sistem je eh, neuzdržen in zanima me, kaj počne ta svet in komisija, da bi tako početje ustavila. Najlepša hvala. S tem smo zaključili postopek Catch the Eye in besedo predajam gospodu Olju Renu v imenu komisije, ki se bo odzval na vaše komentarje. Izvolite, gospod Ren. Thank you. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Naj se vam najprej zahvalim za to zelo resno in eh, konkretno razpravo o dnevnem redu prihajajočega zasedanja sveta. Nekajkrat eh, sem bil v skušnjavi, da bi tudi sam dvignil modri karton in da bi postavil pod vprašaj nekatere argumente, ne samo gospoda Fraža, ampak tudi drugih, ampak očitno mi niso priskrbeli modrega kartončka na mojem eh, mestu. Tako da bom zdaj med temi sklepi poskušal se odzvati na nekaj eh, slišanih komentarjev. No, predvsej je bilo govora o evropskem semestru in zimske napovedi objavljene prejšnji teden dejansko kažejo, da eh, se gospodarstvo oživlja. Beležimo povečanje domačega povpraševanja. Pa In eh, to se dogaja v večini držav, vključno z najbolj ranljivimi. Prejšnji teden smo objavili analize in sklepe, ki izhajajo iz poglobljenih pregledov izvedenih v gospodarstvih 27 držav. Analize kažejo, da države članice beležijo napredek pri soočanju z gospodarskimi izzivi, vendar pa je ta napredek neenakomeren in ga je potrebno v številnih primerjih nadgraditi. Še posebej to velja za boj proti brezposobnosti, ki je izredno visoka v številnih državah. Pričakujemo močan odziv držav članic in smo seveda pripravljeni države podpirati v konstruktivnem partnerstvu za izvedbo reform, za spodbuditev gospodarstva in zaposlovanja. Ključno sporočilo komisije širšemu, širšemu krogu držav evroobmočja je bilo in še naprej ostaja, da obstaja pereča potreba, v, da Italija in Francija okrepita gospodarske reforme za voljo rasti konkurenčnosti in ustvarjanja delovnih mest. Po drugi strani pa je potrebno tudi okrepiti domače popraševanje, zlasti domače naložbe, tako javne kot zasebne v Nemčiji. S to vrstno gospodarsko strategijo lahko te države naredijo največjo uslugo trajnostni rasti in ustvarjanju delovnih mest v Evropi in to je tisto, kar potrebujemo. Zato je ključno, da ostanemo eh, na poti teh reform v vseh državah članicah. To pa ne zadeva samo gospodarske reforme, ampak je tu govora pravzaprav o širšem naboru reform, ki so potrebne za ohranitev oziroma zagotavljanje konkurenčnosti ter trajnostne rasti v Evropi. To zadeva tudi davčne vtaje, ki so bile izpostavljene v več prispevkih, tudi v zadnjem gospe Gomes. In to je zelo pomemben vidik, ne samo zaradi gospodarske učinkovitosti, zaradi zagotavljanja uh, Eh, davkov za države, ampak tudi zaradi socialne pravičnosti, kajti ljudje morajo eh, videti, da je breme v družbi enakomerno porazdeljeno. Gospod Tol je govoril o Jean-Claude Junckerju in moram reči, da se zelo veselim sodelovanja s nekdanjim kolegom in prijateljem, gospodom Junckerjem, pri okrepitvi boja proti davčnim utajam vključno z Luksemburgom, ki pravzaprav lahko postane nekakšno merilo in vzor za boj proti davčnim utajam. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, pozdravljamo povdarek na industrijski politiki in konkurenčni politiki pri naslednjem zasedanju. Evropska unija pa je vodila tudi, kar zadeva boj proti podnebnim spremembam in zelo podrobno sem prisluhnil gospe Harms in moram reči, da kljub vsemu spoštovanju imam občutek, da zeleni delajo slabo uslugo Evropi s tem, ko podcenjujejo našo vodilno vlogo in naš prispevek v boju proti podnebnim spremembam. To prepoznavajo celo avtoritete kot Al Gore, Nicholas Stern in Ban Ki-moon. Uh, in mislim, da je zelo pomembno, da eh, si tu ne delamo kakih medvedjih uslug. Al Gore, Nicholas Stern, Ban Ki-moon in drugi, ki so vodili na področju podnebnih politik, eh, izredno poudarjajo vodilno vlogo Evropske unije in Evropske komisije zeleno rast moramo spremeniti v konkurenčno prednost, ki bo prinesla ne samo tehnološki napredek, ampak tudi gospodarsko rast in zaposlovanje. Pripričan sem, da mora Evropa biti velika eh, pri velikih zadevah in majhna pri manjših zadevah. In to velja tudi za podnebje in energetsko politiko, za enotni trg in za novo industrijsko politiko. Evropa mora oblikovati najvišje cilje in predvideti pravila, države članice pa morajo same odločati o izvajanju in morajo imeti same možnost izbrati glede na svoje prednosti in vrline. Potem pa mora pač trg delovati in podjetja naj najdejo najbolj inovativne rešitve, naprimer kar zadeva eh, biotehnologijo, biogospodarstvo in podobno vse kaže, da je najbolj učinkovit način za doseganje naših ciljev ta, da imamo en sam vodilni evropski cilj za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in dobro delojoč sistem trgovanja z emisijami. Ta okvir v povezavi s stalnimi gospodarskimi reformami za povrnitev konkurenčnosti Eh, je tisto, kar bo zagotovilo oživitev evropskega gospodarstva in izstop iz krize z močnejšim in bolj vzdržnim gospodarstvom, kot pa je bilo v preteklosti. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, eh, če dovolite, da zaključim, naj povem, da bo od ključni razpravi sledila še razprava o Ukrajini in tu naj izpostavim, da bo Evropska komisija podprla pravico ukrajinskega ljudstva, da sami odločijo o tem, kako bodo napredovali na poti proti Evropi, kar pa zdaj vprašanje varnosti, je ključno, da ustvarimo koalicijo za gospodarsko stabilizacijo in gospodarski razvoj. V ta namen smo prejšnji teden poslali misijo za ugotavljanje dejstev v Ukrajino. Eh, poskušali smo ugotoviti, kakšne so potrebe po financiranju v državi. Zdaj analiziramo ugotovitve te misije in smo v tesnih stikih z mednarodnim denarnim skladom, čigar misija je še vedno na terenu v Kijevu. Evropski svet je prejšnji teden podprl večletni finančni paket oziroma svežen podpore za Ukrajino in eh, kratkoročno in srednjeročno bomo namenili 1,6 milijard evrov, ki bodo na voljo v obliki posojil strani komisije. To poleg že obstoječih 600 milijonov evrov uh, vključuje tudi nov ukrep v višini milijarde evrov, ki ga bomo dali na voljo takoj, ko bo vzpostavljen program mednarodnega denarnega sklada. Bo pa seveda to pogojeno z gospodarskimi reformami, s katerimi bo ukrajinsko gospodarstvo postalo bolj odporno, bolj vzdržno, predvsem pa bo lahko bolje ustvarjalo blaginjo za vse Ukrajince, predvsem z, eh, z bojem proti korupciji. Prepričan sem, da vsi vemo, da so razmere v Ukrajini res pereče in da je zato potrebno hitro sprejeti ta svežen in v luči tega tudi računam na podporo Evropskega parlamenta. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobi v imenu sveta besedo minister Korkulas. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za to zanimivo razpravo. Slišali smo predvsej intervencij glede različnih vprašanj, vsa pa so med sabo povezana in so na dnevnem redu zasedanja Evropskega sveta naslednji teden. Kot sem že dejal, so vsa vprašanja povezana. Tudi naši pomisleki glede razvoju v Ukrajini. Tudi to lahko rešimo le, če bomo se usklajevali in se jih lotevali resno. Tega ne moremo očevati od ekonomskih in socialnih politik. Nekateri izmed vas ste izpostavili še prav posebno socialni vidik. Strinjam se, to je ključni del Evropske unije in temelji na principu tržnega gospodarstva. Če se zdi, da obstaja neravnovesje med trgom, in socialnimi elementi, je to zato, ker je socialna politika še vedno v veliki meri v rokah držav članic. Mi usklajujemo in izmenjujemo izkušnje, vendar pa odgovornost je predvsem na nacionalni ravni. Ekonomska oživitev v Evropi je prisotna, je pa krhka, tako da moramo nadaljevati z izvajanjem ukrepov evropskega semestra. To je samo eno od rodi, je pa to pomemben del naše evropske strategije za to, da zagotovimo trajnostno ekonomsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Kot je dejalo veliko poslancev Evropskega parlamenta, smo dosegli napredek na področju ekonomskega upravljanja. Veliko pomembne finančne zakonodaje je bilo omenjene, pakt za stabilnost in rast in pomembni ukrepi Evropske centralne banke, bančna unija, je seveda ključnega pomena in prizadevamo si kot grško predsedstvo, da bi enotni mehanizem za reševanje bil sprejet še v času mandata tega Evropskega parlamenta. Ključni trialog se bo odvijal danes ob 15. uri z grškim finančnim ministrom in predsednikom Evromoča naše predsedstvo, je dobilo nov mandat. Upajmo, da bo to trdna podlaga za dosego kompromisa. Sicer pa mislim, da se bomo morali vrniti in poprašati naše vlade po novem mandatu. Spet podarjam, gre za verodostojnost Evropske unije kot celote. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa gospod Korkulas. Tako. Zaključili smo razpravo na to pomembno temo, pripravene zasedanje Evropskega sveta. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko, to pa je sta izjavi sveta in komisije o tem, kar smo naslovili invazija